z našo sejo in sicer plenarnim zasedanjem medparlamentarnega tedna. Pozdravil nas Bojanis Tornas in sicer predsednik Ekofina, grški minister za gospodarstvo. Potem bomo imeli izmenjavo mnen in še en nagovor od Marakarasa, na koncu pa bom spregovoril še sam. Kot na prejšnjih sestankih bo imeli seznam govornikov. Imeli bomo štiri govornike iz nacionalnih parlamentov, po enega govornika iz Evropskega parlamenta. Okay, ki sem tudi. Ki je že on bolj predalo. Eh, yes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 In sicer imamo v Evropski uniji velik del dohodkov iz evropskega proračuna, kar je izjemno pomembno. In to je pomembno za vse sisteme v posvetu, pa tudi v Evropski uniji. Zavedamo se, da imamo tukaj velike deficite in izjemno kompleksnost problematike. Najprej mora biti sistem uporaben. Zdi se, regulations simplify and make it more efficient and more. stvari je treba pač eh, poenostaviti narediti bolj eh, skladnega kot sistem oglejmo si sedanje stopnje ddv ja vključno z znižanimi stopnjami ničnimi stopnjami in izjeme po evropi torej tu se moramo seveda zavedati neverjetnih administrativnih stroškov ki jih prinaša tak sistem in sicer tako za podjetja kot tudi davčne uprave. Eh, kjer so spremembe predlagane eh, se pojavljajo tudi eh, kontroverze v državah članicah zaradi tega ker ima pač vsaka država svoje izjeme in poleg tega pa tudi politiki izvajajo pritisk vključno s poslanci in zaradi tega je tudi težko narediti spremembe. mi imamo tu vrzel pri ddv ju v višini dvesto milijard evrov to je pač Eh, eh, tudi posledica goljofij pri DDV-ju. Eh, DDV je tudi dosti krat razlog, zakaj se MSP-ji ne odločajo za čezmejno delovanje. Torej, V strateškem papirju iz leta 2011 je komisija predstavila eh, svoje zamisli parlamentu podpira. tu so tudi praktična navodila za pravila ddv za preprečevanje eh, goljufij in tu je tudi predlog eh, za standardni Eh, donos iz eh, DDV ja torej mi imamo tudi neko strokovno skupino eh, za DDV in tudi forum za DDV se pravi tu se dela zelo veliko. Mi sedaj pač gledamo kaj bo še komisija pripravila na tem področju. V razpravah smo zaželeli eh, eh, več eh, takojšnjega poročanja več avtomatske izmenjave informacij med državami članicami na področju ddv ja zlasti ko pač ta ddv preseže določen prag mnoge države članice tudi uporabljajo formularje za obrnjeno davčno breme in tudi to pravzaprav povzroča določene težave mi smo govorili tudi o težavah s eh, pošiljkami eh, eh, marsikaj je pač možno pošiljati v EU e in se pri tem izogniti DDV-ju. Se pravi, marsikaj bi lahko uredili z boljšo izmenjavo informacij in mi bomo tudi pripravili nekaj dodatne dokumentacije o tem mi smo imeli tudi delovno skupino ki se je ukvarjala s takimi vprašanji oziroma to bomo imeli v naslednjem mandatu in upam da bomo tedaj imeli eh, manj zakonodajnega dela na področju finančnih storitev in več sestankov bomo lahko posvetili področju ddv ja lahko bomo imeli videokonference z državami članicami o ddv ju in lahko bomo zbrali izkušnje iz držav članic in nacionalnih parlamentov. drugo vprašanje se nanaša na davčno konsolidacijo in eh, izmenjavo najboljših praksi. Eh, v poročilu o letni rasti iz leta 2013 so tudi poskušali eh, identificirati ustrezno eh, davčno konsolidacijo da bi na ta način tudi eh, spodbujali rast. Eh, mnoge države članice tudi podpirajo strukturno rast in konsolidacijo javnih financ v novem semestru. nadaljnje reforme pa bodo tudi pomagale za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ v državah članicah. Eh, eh, če se pač ti ukrepi ukrepi ne sprejmejo eh, lahko pride zopet do negotovosti na eh, trgu. se pravi uravnovešeni načrti so ključnega pomena. treba je torej podkrepiti eh, reforme tudi z reformo za davčno konsolidacijo in ugotovili smo tudi da še vedno poskušamo doseči simetrični pristop pri makroekonomskem prilagajanju in izpostavljeno je bilo tudi da, da morajo pravzaprav e, imeti tudi ustrezne pogoje za to, da eh, posojilodajalci dobijo nazaj svoj denar se pravi države članice delajo na tem eh, da bi eh, pri ukrepih ki jih treba izvajati tudi zagotovili javno lastništvo dolgoročno pač torej obstaja ta želja da bi te stvari dejansko urejali znotraj evropske unije brez vključevanja mednarodne mediacije Kar pa zadeva druge probleme, eh, treba je seveda ustvariti spodbude, kompenzacije za implementacijo strukturnih reform. Eh, v evroobmočju je treba koordinirati strukturne reforme zato da dejansko upoštevamo tudi eh, učinke na eh, sosednje države. evropska komunija je leta dva tisoč trinajst objavila dve novi sporočili za to da bi okrepila koordinacijo ekonomske politike in integracije v evroobmočju. devetnajst decembra dva tisoč trinajst je evropski parlament pozval evropski svet naj eh, se politično zaveže eh, eh, za to da bo pač poskrbel za boljšo koordinacijo ekonomske politike in zahtevali smo tudi da se sprejme pravni akt o smernicah za konvergenco. E, dejstvo je da moramo tudi imeti omejeno število ciljev za najbolj nujne reforme. E, evropski parlament je še enkrat ponovil e, zahtevo državam članicam da naj nacionalne reforme temeljijo na smernicah za konvergenco in eh, nacionalni parlamenti naj torej sprejmejo eh, te ukrepe. Vključevanje nacionalnih parlamentov je zelo pomembno za to, da državljani sprejmejo eh, te programe. V Evropskem parlamentu smo v tej resoluciji menili, da je to nujno potrebno. Na današnjem sestanku eh, smo ugotovili, da smo imeli odlično kakovost razprave od predsednika Ekofina, pa pričakujemo, da bo izboljšal demokratično odgovornost v kontekstu novega okvira za ekonomsko upravljanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Pervonš Beres ki je predsednica odbora empl ima naslednja beseda eh, eh, hvala predsednica na medparlamentarnem sestanku odbora za zaposlovanje in socialne zadeve smo obravnavali dve temi najprej smo obravnavali socialno dimenzijo EMU, ekonomske in monetarne unije, kar nam je omogočilo, da smo začrtali tri glavne problematike. Prva se naša na to, da imamo velika družbena neravnovesja v Evropski uniji, ampak ne samo tu, tudi v Evropmočju. Številni so se oglasili in rekli, da imamo makroekonomska neravnovesja, poleg tega pa moramo pozorno paziti na družbena neravnovesja, kajte to lahko posledično vpliva na makroekonomska neravnovesja. V tem delu razprave smo slišali predstavnika polskega parlamenta. Opozoril je na grožnjo Evrope različnih hitrosti in na grožnjo zaradi tvegan konvergence. To naj bi zmanjšalo konkurenčnost trgov nekdaj državah, recimo na polskem. Finski predstavnik pa je bil zaskrbljen, kajti vsaka država naj bi se aktivirala za to, da bi rešili ta konvergence vprašanje o družbenih nevarnostih. Potem drugi element, ki je bil pomemben pri strukturi te razprave, ta se je nanašal na seznam kazalnikov. To, kar je komisija predlagala v sporočilu oktobra lani, številni govorci, zlasti iz Irske, Francije, Grče, Italije, so se oglasili in spraševali o tem, kako je Evropski parlament reševal resolucijo, ki jo je sprejel na plenarnem zasedanju, da bi te kazalnike razširili, so rekli, da bi imeli schemo, ki bi morala ostati omejena, ampak to bi morali razširiti zato, da bi upoštevali predloge Evropske komisije, da bi lahko natančno preučili vprašanje dostojanstvena dela, brezdomstva, revščine, otrok, dostopa do zdravstva, ampak tu imamo tudi izzive, ki so povezani z demografskimi spremembami. Potem tretji stebr, če smem reči tako, v tej razpravi o družbeni dimenziji EMO nanaša se na izzive glede razprave o avtomatskih stabilizatorjih. Več kolegov iz nacionalnih parlamentov se je oglasilo in omenilo pomisleke odbora v parlamentu in sicer gre za predlog, ki bi omogočil, da bi združili državljane, da bi to vključili EMO in notranji trg imeli naj bi minimalno nadomestilo za brezposobnost in to bi bil temelj evropske socialne zaščite. Vaš Evropski parlament je 9. julija to organiziral razpravo o tem, potem pa bomo oblikovali tudi študijo, enota za dodano vrednost socialne dimenzije bo to uredila in to bo objavljen 12. februarja. Poleg teh treh stebrov, če smem tako reči, te razprave smo slišali tudi druga vprašanja, recimo izziv o rasti, zato da bi ta družbena dimenzija emo rasla. Številni so to omenjali, slišali smo bojazni grškega kolega, zaskrbljen je bil zaradi perspektive rasti tretjega sveta, to naj ne bi predstavljalo tistih, ki morajo poznati Evropsko unijo, potem smo slišali bojazni glede napovedi Mednarodnega denarnega sklada, da bi imeli majhno rast. Evropski parlament je v poročilu o krizi, za katerega sem bila odgovorna, predlagal, da bi imeli zagon inteligentnih sektorjih, tako da bi imeli bolj dinamičen pristop, da bi ponovno vlagali, kajti tu slišimo bojazni v različnih državah, da je premalo naložb v današnjih pogojih, premalo je financiranja. Potem smo slišali bojazni glede vloge družbene in okoljske odgovornosti podjetij. Podjetja so zato odgovorna, slišali smo romunskega in latvijskega kolega, spomnila sta na strukturno reformo. V Grčiji je ta nedvomno omogočila, da so se borili proti delu na črnem, grški minister je spomnil na to sedaj v sklopu grškega predsedovanja, ampak tu smo slišali bojazni glede pričakovanega ritma pri ocenjevanju rezultatov te strukturne reforme. Potem druga izmenjava mnen, ta se je natančneje nanašala na letni pregled rasti. Slišali smo vprašanje, da bi morali poudariti način zagotavljanja, izvanja jamstev za mlade. In tu moram reči, da sem nekoliko razburjena, kajti slišali smo nekaj predlogov glede te natančne teme in vsi smo zelo aktivni tu. No, šele 17 držav članic je zaenkrat predstavilo načrt za aktivacijo teh jamstev za mlade. Dva kolega iz Francije in Italije sta omenila to, kar se je zgodilo v njihovih državah, Potem sem slišala poziv, ki je bil zelo jasen, zakaj bi pri temi takšne vrste imeli mrežo. Mogoče bi morali imeti takšno mrežo, tako da bi vsakdo lahko na nek način prispeval k tej temi pri izvajanju evropske strategije. Za vse nas je to nekaj, kar bi lahko zgradili za jutri. Pri letnem pregledu rasti vidimo dve osebinski bojazni. Najprej leta 2014 in zlasti leta 2015 naj bi glede na preteklost imeli napovedi, kot je to napovedal Mednarodni denarni sklad, nekateri vidijo ponovn zagon rasti, ampak vse je predvsej občutljivo. Vse je tudi zelo neenako med državami članicami in med različnimi ozemlji znotraj držav članic. Sporedno imamo drugo rast ki je zaskrbljujoča. To je rast neenakosti. Slišali smo to idejo, da ne gre le za poreklo krize, ampak smo istočasno imeli tudi povečanje neenakosti s krizo. Tu gre za te neenakosti, ki so zakoreninjene v sami, zakoreninjene v sami krizi. Pri letnem pregledu lasti smo slišali glavno vodilo v razpravah. Nacionalni parlamenti morajo skupaj z Evropskim parlamentom in socialnimi partnerji zelo neposredno sodelovati, pridruženi morajo biti k temu delu. In na koncu smo slišali še pomislek Edith Bauer, poslanke Evropskega parlamenta, glede mladih brez kvalifikacij. Slišali smo dve omembi. Slovaški kolega je opozoril na izzive, ki so povezani s z uničenjem človeškega kapitala, pri nekaterih politikah, ki se vodijo v imenu proračunske stabilnosti. Romunski kolega pa je povdarjal izzive na področju socialnega podjetništva. Tako, imeli smo dve zelo plodni razprave, kot lahko razberete iz mojih besed. Predstavniki 12 parlamentov so se oglasili. Na zadnji seji smo slišali deset govorcev, štiri ženske so se oglasilo teh desetih in na prvem zasedanju smo imeli dvanajst govorcev, še ministra, potem štiri ženske, prav tako od desetih. Hvala lepa, predsednica. E, Hvala lepa. Zdaj pa gospod Bergman v imenu odbora za proračun. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj predstavim našo razpravo in rezultate naše razprave v zvezi z proračunsko situacijo. Govorili smo o povezavah in podrobnostih kohezijske politike. Najprej smo imeli podrobno razložitev o te teme z posamezni povdarki. Naj povdarim, da kohezijska politika podpira oziroma naj bi podpirala eh, politiko rasti in zaposlovanja. Poleg tega je treba povedati, da so predstavniki parlamentov Grčije, Litve, Španije, Polske in Italije predstavili svoje poglede na situacijo in predstavili svoje izkušnje iz eh, lastnih držav. Od Grčije smo eh, slišali nekaj o velikih izgubah delovnih mest, pa tudi o zelo dramatični situaciji na področju brezposelnosti mladih, če upoštevamo, da je ta stopnja dosegla že 60 odstotkov. Med razpravo in eh, pri predstavitvah posameznih eh, situacij v državah članicah je se je izkazalo, da bi mala in srednja podjetja potrebovala veliko pomoč ob izbruhu krize, saj so izgubila dostop do finančnih sredstev. Pri tem je treba povdariti nekaj, kar je ključno za uspeh kohezijske politike v evropskem kontekstu. Nicela 3 odstotke evropskega BDP-ja se zato eh, potroši. S tem pa je bilo mogoče doseči en odstotek rasti v državah. In mislim, da je to vendarle uspeh Evrope. Kot že omenjeno, so bile mnoge države brez eh, dostopa do finančnih sredstev, brez eh, evropskih sredstev sploh ne bi mogle izvajati nobenih javnih eh, vlaganj kar zadeva trenutno obdobje načrtovanja. Tukaj nujno ohraniti prožnost, fleksibilnost, vsak čas lahko pride do sprememb in vsi so se strinjali, da moramo ostati prožni, da moramo biti pripravljeni zadeve prilagajati. Če povzamem. Slišali smo, kako zapletena so posamezna pravila v tem sistemu. Pravila bi morali poenostaviti, kot so se vsi strinjali. Znanstveniki praktično nimajo ne časa, ne možnosti, da bi proučili eh, ta pravila. To je bila ena od točk, eh, ki smo jo slišali kot eh, argument za to, da imajo posamezne države zelo nizko absorpcijo sredstev. Deloma gre za pomanjkanje administrativne zmogljivosti. In tudi v tej zvezi nam je predstavnik komisije predstavil izboljšave, ki so že bile narejene. Komisija je tudi poudarila, da če bi se izkazalo, da se ne poštevajo pravila v okviru javnega naročanja, bo to seveda vplivalo na države članice v obliki denarnih kazni. Kohezijska politika mora biti usmerjena v doseganje rezultatov se pravi, da je treba več teže dati rezultatom, brez rezultatov ne bi smeli sprožiti nobenega projekta. Lahko rečemo, da je kohezijska politika pomembna za MSP, kot tudi za zagotavljanje energetske učinkovitosti, večje rabe obnovljivih virov energije. Slišali smo, da je kohezijska politika zelo pomembna za večjo uporabo obnovljivih virov energije, pa tudi za zaposlovanje. Jasno je tudi, da brez sanacije javnih eh, financ eh, praktično ni možnosti za prihodnost. Zato je nujno, da se konsolidirajo javne finance. Hvala. E, Hvala lepa tudi vam. Zdaj dobi besedo predsednik Ekofina, gospod eh, Janis Turnaras. Lepa. Eh, spoštovani gospod eh, Karas, pod predsednik Evropskega parlamenta, spoštovani gospod Rakis, namestnik predsednika, zelo me veseli, da smo dobili vabilo Martina Šulca na ta medparlamentarni teden, ki ga organizirate skupaj Evropski parlament in Grški eh, parlament. Evropski parlamentarni teden nudi odlično priložnost eh, za razpravo o demokratski legitimaciji postopka odločanja in delitve tega odločanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. To se je pokazalo tudi v zadnjih treh eh, dneh. Za grško predsedstvo in Evropski parlament je jasno, da smo pomembni partnerji, sploh eh, ko gre za doseganje prioritet, eh, kot naprimer zagotavljanje rasti in zaposlovanja v Evropi z izvajanjem konsekventne politike kriza je pripelja do velikih neravnovesij v Evropi in tudi v evrobmočju. Posledice so bile veliko večje v obrobnih državah kot v osrednjih državah eh, Evropske unije. Kljub prilagajanju proračunov in strukturnim reformam v državah članicah in je prihajalo do povečanja razlike eh, v posledicah eh, krize. Proračunski deficiti so se zmanjševali, tudi eh, trgovinski primakljaj so se zmanjševali. Vse skupaj je pripeljalo do večje konkurenčnosti, tudi kar zadeva zmanjšanje stroškov v javnih Eh, financah. Ampak eh, veliko nas dela nas še čaka, še vedno imamo visoko stopno brezposelnosti in revščine, s temi problemi se bomo morali ukvarjati, kajti to močno vpliva na državljane Evropske unije. Javni in zasebni dolgovi so se stabilizirali na zelo visoki ravni, kljub vsem prizadevanjem. Države z eh, presežkom morajo še več narediti za povečanje ravnotežja. Imamo tudi različne makroekonomske razlike v državah članicah. Na to moramo biti pozorni, ne glede na to, ali gre za države s presežkom ali primanjkljajem. VMB poročilo je bilo pripravljeno za prikaz neravnovesij oziroma neenakosti med državami članici. Zato bi priporočali vsem državam, da vzamejo resno priporočila iz eh, tega poročila. Grško predsedstvo temu pripisuje velik eh, pomen. Eh, to poročilo je tudi osnova za pripravo sklepov sveta ECOFIN v februarju. Potem pa imamo tudi poglobljeno revizijo, kjer je predstavljena situacija na področju makroekonomskih neravnovesij ki so bila ugotovljena v državah članicah. Grško predsedstvo podpira eh, ta postopek ugotavljanja in bo prevzelo ustrezne pobude za izvedbo tega postopka. Na koncu naj povem, da smo v Grčiji v zadnjem letu dosegli velik napredek, kar zadeva makroekonomska neravnovesja leta 2008 je bil eh, trgovinski primankljaj 14,2 odstotka, 2015 pričakujemo eh, presežek 1,3 eh, odstotke BDP-ja med 2009 in 2013, je proračunski primankljaj manjši za 13 in nekaj odstotkov. Prišli smo na minus 2,2 odstotka za več kot 15 odstotkov za 10 odstotkov se je zmanjšal tudi ostani primankljaj za 14 odstotkov na nič cele 4 odstotke. Eh, obžalujem, da vam navajam toliko številk, ampak eh, zdi se mi pomembno, da vam predstavim, da je šlo v Grčiji za najhitrejšo prilagajanje in izboljšanje, eh, ki smo mu bili kadarkoli priča v Evropski uniji. se pravi, da bomo imeli prihodek 6 odstotkov više od odhodkov. Zdaj pa nekaj k rasti in zaposlovanju. To je zelo pomembna tema, s katero smo se ukvarjali včeraj. Kaj tega bi vam rad povedal, da so to tudi za nas izjemno pomembne prioritete. Evropa si bo kmalo pomogla od krize, rezultati se že kažejo. Številke na področju brezposelnosti se stabilizirajo, čeprav so še vedno zelo visoke, kljub eh, prestrukturiranju. Socialna situacija je izjemno težavna, zato je nujno eh, potrebno, da vzpostavimo socialno kohezijo in poglobimo solidarnost, prav tako pa več vlagamo v podjetništvo prilagajanje brez eh, politike povezovanja in ustreznih programov vse skupaj ne bo delovala. Državljani se otojujejo od eh, politike in eh, vse večja bo skepsa in zaupanje v Evropsko unijo. Za vse skupaj je treba zagotoviti financiranje realnega gospodarstva. Finančna kriza je pripeljala do izjemnega paca investicij, bruto investicije premoženje se je zmanjšalo za 17 odstotkov v primerjavi z letom 2008. Države Grčija, Irska, Portugalska, Španija in Cipr, države, ki so najbolj trpele zaradi krize, tukaj smo 50 odstotkov pod prejšnjo ravnjo. Financiranje gospodarstva je temeljilo predvsem na bančnih strukturah, kar je pripeljalo do zmanjšanja razpoložljivosti dolgoročnega financiranja krize. Maj in srednja podjetja, ki predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva, so bila zelo prizadeta ne samo na jugu, ampak tudi na severu. Krizo so poglobili še problemi z likvidnostjo. Nažalost, eh, teh parametrov nismo dovolj upoštevali v tem zelo težavnem obdobju gospodarska in politična negotovost eh, je vse skupaj zavirala. Spok je zavirala pridobivanje investitorjev za projekte. Prav tako smo slišali tudi zelo narodne izjave v evroobmočju v zvezi z Grčijo in da naj bi ta zapustila evroobmočje. Poleg tega imamo alternativne vire poleg bančnih je virov, ki lahko zagotovijo srezno likvidnost. Sklepi Evropske sveta je, sklep Evropske sveta je treba izvajati in tukaj bomo sodelovali pri zagotavljanju zaposlovanja stvari novih delovnih mest. Grško predsedstvo bo poskrbelo za to, da bo zelena knjiga glede dolgoročnega financiranja tudi uresničena in da bodo MSP-ji laže dobili dostop do finančnih eh, sredstev. S tem bi pospešili eh, rast na osnovi priporočil eh, skupine strokovnjakov na visoki ravni v skladu z. z sklepom ECOFINA 12.4.2013. Evropski investicijski sklad eh, naj bi dobil povečana sredstva na voljo. Evropska investicijska banka in Evropska komisija bosta tesneje eh, sodelovali eh, s ciljem, da naj bi do maja 2014 sprejeli končni končna odločitev. Ta odločitev bo nadaljni korak Evropske unije pri zagotavljanju normalne likvidnosti gospodarstva. Postopek eh, soodločanja je tukaj predviden z Evropskim parlamentom in upamo, da bomo dosegli soglasje. Na koncu še nekaj k eh, investicijam. Najprej uredba dolgoročne uredba o dolgoročnem kapitalu oziroma zagotavljanju dolgoročnega kapitala, tukaj gre za zagotavljanje finančnih sredstev za infrastrukturne projekte in MSP-jev. Treba je zagotoviti poglobljen nadzor. Kriza je pokazala, da je treba delovati bolj koordinirano eh, pri sprejemanju proračunskih eh, politik. Nadaljna koordinacija je pripeljala do tega, da je, Evrop, da je prišlo do izvajanja evropskega semestra in njegovih rezultatov v nadaljne odločanje. Evropski semester je bil doslej zelo uspešen, sploh če upoštevamo eh, priporočila glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti v državah, ki jih je kriza najbolj pri zadela. Tukaj imamo šesterček, eh, dvojček, KLD, eh, ustreznega finančnega upravljanja. Vse to eh, sodi v rezultate, ki jih je dosegel evropski semester. Kar potrebujemo je ustrezna bančna in monetarna unija. Zato moramo izpeljati konstitutivne ukrepe. Bančna unija je ključnega pomena za ponovno pridobitev zaupanja finančnega sektorja in zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarstvo. Zato je treba izvajati ustrezne investicije, ki bodo poskrbele tudi za ustvarjanje delovnih eh, mest. Treba je podpreti državljane, v iskanju boljše prihodnosti. Bančna unija je seveda tudi problematična in ključna v tej krizi. Potrebujemo bančno unijo zato, da zagotovimo ustrezne pogoje za ohranjanje finančne stabilnosti, kar je pomembno za zagotavljanje blaginje v Evropi. Poleg tega moramo tudi ustrezno zavarovati hranilne vloge, bančne vloge. Bančna unija je ključnega pomena tudi za izvajanje potrebnih reform na finančnem trgu držav članic. Prvič smo to upoštevali tudi v evropskem semestru za leto 2014. Sklep je Evropskega sveta, so nekaj, kar, za kar smo se zavezali in te ukrepe bomo prav tako podprli, kar zadeva tretji cilj, sicer prioritete Evropska semestra 2014. Evropski semester je pomemben okvir za tesnejše sodelovanje med državami članicami in za koordinacijo gospodarske politike Evropske unije. Pri tem se bomo morali opriti na izkušnje drugih in tudi na delo, ki ga je upravilo irsko predsedstvo. Krško predsedstvo se bo sredotočilo na izvajanje teh eh, nalog eh, na osnovi fiskalnega pakta in tudi v zvezi z paktom za stabilnost, za nas in stabilnost. Nadaljevali bomo z širimi inovacijami in sicer gre za. upoštevanje določenih dejavnikov pri vseh postopkih v politike Evropske unije. Ukvarjati se moram tudi s strokovnimi vprašanji v okviru evropskega semestra, pripraviti priporočila za posamezne države. Priprava letnega pregleda rasti se osredotoča na pripravo priporočil za posamezne države od Evropske sveta. pričakujemo spodbude za države članice pri izvajanju oziroma upoštevanju in uresničevanju teh priporočil, kar je tudi težišče našega predsedovanja. Upamo, da nam bo v kratkem uspelo izpeljati ta proces na čim bolj učinkovit eh, način. Pri tem smo v tesnem stiku z komisijo in pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, zato da bi zagotovili čim prejšnjo uresničitev priporočil, ko bodo ta pripravljena. Tukaj ima upravka s petimi splošnimi prioritetami komisije, s katerimi se predsedstvo tudi strinja. In sicer, da potrebujemo politiko, ki bo bolj naklonjena rasti in zagotavljanju konkurenčnosti. Prav tako se treba boriti proti brezposelnosti in posodobiti javno upravo. Grško predsedstvo se bo med evropskim semestrom še posebej osredotočal na te naloge. Svet ECOFIN v februarju bo sprejel sklepe, ki bodo potem marca predloženi Evropskemu svetu z usmeritvami in težišči iz decembra 2013 v povezavi z makroekonomskimi in proračunskimi temami v skladu s priporočili opozorilnega poročila. V svetu IKFIN bomo v tem smislu sprejeli ustrezne sklepe junija pa bo seveda tudi izjava v povezavi za priporočili za države članice. Hvala lepa. Naj se hvalimo se grškemu ministru, gospodin Mitstrius Karmaskius, iz grškega parlamenta ima zdaj besedo. Gospod eh, predsedujoči, Naj povem še nekaj k temu, kar je povedal gospod Sturnaras in tudi v zvezi s tem, kar, o čemer smo razpravljali včeraj, ko smo imeli obisko tudi gospoda Olja Rena. Banke so določili 100 tisoč evrov kot zavarovane vloge. centralne banke, severnoevropskih eh, bank eh, to zagotavljajo. V južnih državah pa imamo tukaj samo 50-60 tisoč evrov, ki predstavljajo zajamčene denarne vloge. Kako bodo te banke zagotavljale rast, razvoj? Kako bodo takšne banke dale kredite malim in srednjim podjetjem, da bi zagnali gospodarstvo in zagotovili gospodarsko rast. Investitorji si seveda želijo ustrezno urejeno poslovno okolje, v katerem bodo lahko dosegali dobičke. V tem smislu imamo nek dvotirni eh, razvoj. Po eni strani severnoevropski razvoj in potem razvoj v južnih evropskih eh, državah, eh, ki poteka tako kot v državah tretjega sveta. Zato je skrajni čas, eh, da nekoliko pritisnemo na tem področju in poskrbimo, tako da zagotovimo investicije tako na severu, kot tudi jugo Evrope. Seveda je to težko zagotoviti. Je pa to ključnega pomena za zagotavljanje razvoja sploh v južnih evropskih eh, državah. Upamo, da lahko na to vplivamo. Hvala lepa, gospod Kermestino. Gospod Marini ki je predsednik francoskega senata oziroma odbora za gospodarstvo. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. V trenutku, ko se zaključuje ta seja, bi rad spomnil na to, da moramo še naprej delati napredek pri statusu, funkcioniranju eh, te medparlamentarne konference oprostite, če to ponavljam, vendar eh, zaključki iz eh, Vilne eh, še niso povsem udejanjeni, kajti predvideno je bilo, da se oblikuje delovna skupina, ki naj bi opredelila način delovanja te konference. Še do danes se ta skupina ni sestala in kolikor vem, je na eh, agendi naslednjih eh, mesecev med eh, grškim predsedstvom in med pripravo italijanskega predsedstva načrtovano, da se pač to da na dnevni red. Torej, mi menimo, da ne more biti, da bi Evropski parlament nadzoroval nacionalne parlamente in to ne bi bilo v skladu s statusom eh, te eh, medparlamentarne eh, konference. Mi potrebujemo neko ravnovesje med našimi institucijami in v sodelovanju s predstavniki odborov iz nacionalnih parlamentov je treba pripraviti eh, trimestrske eh, Eh, sestanke, potreben je tudi nek minimalni sekretarijat eh, in tu je treba seveda zagotavljati neko kontinuiteto. Bolje bi bilo in v čast Evropskemu parlamentu bi bilo, če bi eh, to že opravili, če bi zagotovili večjo odprtost in sicer pred začetkom sedanjega mandata. Domnevam pa, da po evropskih volitvah in ob ustreznem pripravljalnem delu, da bomo, eh, upam, da kmalo lahko ugotovili, da se 13. člen eh, izvaja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Marini, gospa Tisen, poslanka v Evropskem parlamentu. Hvala lepa gospod predsedujoči. Predsednik Ekofina je upravičeno upozoril na to, da moramo zagotoviti bančno unijo in zagotoviti ponovno vzpostavitev zaupanja. Zavedamo se, kako pomembna so ta vprašanja. Tukaj imamo uredba o zahtevah glede kapitala, imamo tudi ustrezna pravila za likvidacijo bank, kontrolirano likvidacijo bank, imamo bančni nadzor. Vse skupaj je del evropskega sistema. Ampak naš, naš eh, enotni mehanizem za likvidacijo bank je oblikovan na, na tak način, da se nam zdi preveč zapleten. Tako se je menil Ruski parlament. Zato imamo neko meddržavno rešitev, ni nujno enotno rešitev, zato bi vprašala predsednika Ekofina, ali tukaj še imamo nek manjevrski prostor ali nas eh, podpira pri tem, da pridobimo tudi ostale države eh, članice, zato da vzpostavimo nek enotni mehanizem za vse evropske eh, države. To je bil namreč naš cilj in to tudi potrebujemo, če želimo dokončati bančno unijo, tako da bo lahko začela z delom. Hvala lepa. gospod Cirkino iz Belgijskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za to organizacijo. Mislim, da je pomembno, da predstavniki Evropskega parlamenta govorijo s predstavniki nacionalnih eh, parlamentov. Treba se je dogovoriti o načinu dela, kot je tudi povedal gospod eh, Marini. In vedeti moramo, da govorimo o istih stvarih, vendar te konference ne zadoščajo spričo demokratičnega izziva, pred katerim se nahajamo gre seveda tudi eh, za eh, to, kako razumejo naši državljani koristnost evropskega eh, projekta. Treba je seveda tudi razlagati koristnost evropskega semestra, to ima namreč lahko tudi socialne učinke in določene elemente treba spremeniti. To je bilo že povedano in treba je še vključevati socialne partnerje pri pripravi mehanizmov eh, za konvergenco in mi moramo biti pozorni tudi na specifične značilnosti držav. Kar pa zadeva ekonomijo, ukrepi, ki so jih naložili eh, državam, naj seveda prenesejo rast, vendar dejstvo pa je, da je prišlo do upočastitve eh, gospodarstva eh, in tudi socialni učinek je bil zelo velik, več je revščine. Eh, večji je razkorak med eh, bogatimi in revnimi in mi seveda ne moramo delati ločeno eh, na proračunskih vprašanjih in socialnih vprašanjih. Stvari je treba povezati in s predsednikom naslednjega eh, semestra eh, za ECOFIN je treba sodelovati. Gospod predsednik, eh, mi imamo velika pričakovanja na bančnem področju. Mi potrebujemo ustrezne mehanizme na tem področju in treba je imeti seveda zagotovljene pogoje, s katerimi se bomo lahko izognili bodočim bančnim eh, krizam in banke morajo biti v stanju, da financirajo gospodarstva in Eh, treba je seveda tudi upoštevati poročilo liikanen eh, in mi moramo imeti tu strukturne reforme na bančnem sektorju in ne postavljati pod vprašaj naš socialni model. potem pa eh, nekaj kar lahko govorimo na naslednjem sestanku kaj pričakujemo od sveta kaj pričakujemo od komisije e, tu gre za okoljski socialni ekonomski projekt ki bi bil ustrezno strukturiran jaz sem vedno presenečen ker se energetska vprašanja obravnavajo samo ob robu e, vedno govorimo samo o e, ekonomiji o podnebju premalo pa o obnovljivih verih energije, energetske učinkovitosti. Evropa se mora soočiti s tem izzivom in eh, dejansko tudi poskrbeti, da bodo države članice storile isto. Hvala. Hvala lepa. Gospod Papadimulis je naslednji prihaja iz Grškega parlamenta. Gospod Tornaras. Gospod Eiselblum je včeraj povedal, da še ni določeno, kdaj ne bi se trojka vrnila v Grčijo, ker grška vlada še ni izvedla ukrepov, ki so bili pred, predvideni. Gospod Samaris je dejal, da je Grčija storila vse. Kdo je torej bliže resnici, gospod Eisenblum ali gospod Samaras? Se ni važno, kdaj bo trojka ponovno šla v Grčijo, ampak nam lahko poveste, kako je za Grško vlado. Ali so tukaj še odprta vprašanja, zadeve, ki jih je še treba izvesti in če potem se bo eh, trojka vrnila v Grčijo. Grčijo. Prosim vas za konkretne odgovore. Sotek poročila parlamenta pravi, da imamo težave z demokratično legitimacijo v povezavi z trojko, tudi pri transparentnosti njenega dela imamo težave. Ali sami menite, da imamo težave z transparentnostjo in demokratično legitimnostjo? In še tretje vprašanje. pristojni odbor v Evropskem parlamentu je ugotovil rekordno recesijo, rekordno revščino in rekordno brezposelnost v Evropski uniji. Z izvajanjem memoranduma v Grčiji in tudi v drugih državah je to katastrofalno vplivalo na prebivalstvo, na družbo v teh državah. Še nekaj k številkam. v času memoranduma so, se je dolg povečal. To ni samo problematika, s katero se soočajo južnoevropske države, gre za evropski problem, gre za družbeni problem. Kako lahko ta problem rešimo in predvsem kdaj. Hvala lepa, Rudi Kraca. Hvala lepa. Prohiti smo stereotipe, ste se linki. Gospod minister, zelo skrbno smo prisluhnili prioritetam grškega predsedstva, o katerih ste poročali. Sveda moramo zagotoviti uravnotežene ukrepe, pri čemer bi povdarila še nekaj. Predvsem se moramo sredotočiti na financiranje gospodarstva in na alternativne možnosti. Danes popovdne bomo imeli odboru za eh, gospodarstvo priložnost, da se tudi o tem pogovorimo. Ker zadeva javni dolg, eh, je to problematika, s katero se sooča Grčija, pa tudi druge države. Ampak to je problem, s katerim se treba soočiti in se ga lotiti. Gospod minister in predsednik eh, Ekofina, ali imate vi vtis, da gre tukaj za svetovni problem, da gre za problematiko, ki na globalni ravni ogroža stabilnost in rast. Veliko predlogov smo že slišali sploh za reševanje urobmočja. Sami poznate situacijo, ampak kot predsednik Ekofina in v okviru poskusa zagotavljanja okrevanja gospodarstva ali imate v tej vlogi kakršne koli predloge, kaj bi bilo mogoče storiti za zmanjšati evropske zadožitve. V Grči imamo seveda velik problem, ampak problematika javnega dolga ni grški problem, ampak vse evropski eh, problem. Skupina G20 bi prav tako morala načeti to problematiko. Seveda gre tukaj za ustrezne poskuse za reševanje situacije. Hvala lepa, eh, Rudi. In zadnji, ki dobi besedo, je gospod Tusas, Georgios Tusas. Hvala lepa, gospod minister, gospe in gospodje. Spremljal sem te dneve, medparlamentarne dneve v Evropskem parlamentu. Prisluhnil tudi temu, kar je povedal eh, predsedujoči Ekofino. Govorili ste tudi o demokratični legitimnosti sprejetih odločitev na evropski ravni. sem pa imam nekoliko drugačno mnenje. 28 držav članic kaže, da pravzaprav nimamo neke povezave med tem, kar se govori v Evropskem parlamentu, tudi tega, kar govorijo predstavniki Evropskega parlamenta, to nikako ni usklajeno z tem, kar doživlja na milijone brezposobnih. Je. Eh, Gre za ljudi, ki živijo na robu revščine. In tukaj je treba najprej omeniti mlade, ki jih je brezposelno še posebej prizadela. Ali ne menite, da bi končno morali odpraviti to ljudem sovražno politiko? To je prva stvar. In še nekaj. Rast, zakaj? Razvoj, zakaj? Strategija Evropske unije, torej Evropa EU 2020, temelji na krepitvi konkurenčnosti, temelji na krepitvi monopolov kapitala, kar bo pripeljalo do podcenjevanja vložka delovne sile. Bodo samo Grk, bomo podpirali samo Grke, Portugalce, Irce, ostale pa izpustili, ostali bodo dobili ustrezno podporo v okviru makroekonomskih ukrepov ali kako. Prebral sem pogodbo o Europlus, ampak v bistvu to ne prinaša čisto nič. No, bom zaključil, gospod eh, predsedujoči, stroški dela. v odnosu na stroške produktivnosti je treba upoštevati, stroške socialnih prispevkov je treba upoštevati. Vse to je treba upoštevati pri poglabljanju Evropske denarne unije, gospodarske denarne unije. To, kar se dogaja, samo še zaostruje situacijo in povečuje probleme in razlike med regijami in državami. Hvala lepa. Zdaj pa bi prosil govornike tukaj eh, spredaj, da odgovorijo na postavljene vprašanja. Predajem besedo kot prvi gospodin. Hvala, predsedojoči. No, postila vam bom zaključiti glede institucionalnih vidikov, kajte mislim, da delujete zelo kakovostno kot podpredsednik in vi boste spregovorili o tem. Ampak rada pa bi omenila eno bojazen. Dopovdne smo torej slišali in doslej na tem plenarnem zasedanju tega nismo omenjali. Pred evropskimi volitvami. Vlada ozračje, ko so številni zaskrbljeni. Veliko je euroskeptičnosti, veliko je izzivo za naše prebivalstva. Prebivalstvo. Prebivalstvo je seveda ošibljeno zaradi krize, gospodarstvo je pod vprašanjem in čas je, da naši državljani vidijo močne signale. Zato, da bodo videli, da upoštevamo njihove bajazni v boju proti nenakosti, ob upoštevanju Evropske socialne dimizije, Evropske monetarne unije, da bomo res izvajali jamstva za mlade, da je vse to del močnega sporočila, ki smo ga slišali in videli pri našem delu. To sem omenila, mogoče ne tako zelo, kot sem želela, ampak to je sporočilo za tiste, ki odhajate danes. Mislim, da je bila ta razprava zelo plodna v teh treh dneh. Hvala, gospod predsedujoči, da ste mi dovolili, da spomnim na ta vidik. Najlepša hvala in ne na zadnje, predsednik Ekofina. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsedujoči. Odgovoril bom na vprašanje gospoda Krema se najprej. Mislim, da tu ni do, nedosledi med tem, kar ste rekli vi in kar je povedal gospod Oli Ren. Na stotine tisoče evrov imamo za deponente na severu in jugu. Treba je zaščititi deponente na splošno, kajti kriza nas je naučila veliko stvari ni več razlik med severom in jugom. Tu govorimo o zaščiti vseh deponentov, bodi si, da so na severu, bodi si, da so na jugu, ni diskriminacije. Treba je zagotoviti prost pretok naložb za majhne, srednje, velika podjetja. Seveda moramo najprej imeti zaupanje na trgu, zato želimo imeti bančno unijo v Evropi, ne le na severu in ne le na jugu, ampak povsod po Evropi. Potem smo slišali vprašanje gospe Marini. Lahko vam zagotovim, da grško predsedstvo sprejema vse potrebne ukrepe, zato da bi okrepilo dialog, med predsedstvom in nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, glede vsega, glede vseh vidikov gospodarske politike. Potem vprašanja gospe Marjan Bisen. Ja, vem, da niste zelo zadovoljni, parlament ni zelo zadovoljen z medvladnim dogovorom, ampak tu moram izpostaviti še nekaj. Na svetu je več mesecev potekala razprava in tam so zauzeli najmanj pravno gledano tvegano stališče glede teh vprašanj. Pravzaprav se moramo vprašati, kaj želimo, kaj smo se naučili iz te krize pravzaprav. Želimo bančno unijo, želimo imeti centraliziran sistem, želimo imeti en sistem reševanja Želimo imeti nadzorni mehanizem, en sam sklad za reševanje in to je namen dela na svetu. Evropski parlament bo seveda vključen to v vsaki fazi pri oblikovanju močne bančne unije. Sedaj pa gospa Zilkin. Omenila je številna vprašanja glede evropskega semestra. Ja, seveda imamo tu ravnotežen pristop. Po eni strani potrebujemo fiskalno stabilizacijo, ekonomsko stabilizacijo, potrebujemo zaposlovanje, socialno kohezijo, proces je bil izboljšan v preteklih letih. Sedaj poudarjamo naložbe. Potrebujemo fiskalno konsolidacijo, ki bo v največji možni miri rasti prijazna. Skušamo vključiti socialne partnerje, kolikor se le da, v ta dialog. In ja, namen bančne unije je ta, da bi se izognili novi bančni krizi. Kot veste, je bila kriza v Evropmočju veliko bolj bančna kriza kot karkoli drugega glede energije in obnovljivih virov moramo biti zelo previdni, pretehtati moramo vse stroške, preučiti moramo možnosti za poslovanje, potrebujemo zelo ravnotežen pristop tu. Gospod Papadimulis je spregovoril kot grški minister za gospodarstvo, ne kot predsedujoči Ekofina, ker je govoril o Grči. In gospod Dazelblum je v nizozemskem parlamentu spregovoril o tem odgovoru. Veliko je bilo napredka, to lahko preberete v njegovem odzivu, kar zadeva izpolnjevanje obveznosti, je tu še nekaj odprtih stvari. Uh, ki jih bo treba urediti. Pogovarjamo se o tem strojko zaenkrat, gremo proti koncu programa, tako da bodo to težki časi. No, kot grška vlada želimo doseči to, kar bo najboljše za Grke. In zato bodo pogajanja strojko trajale tako dolgo, bodo, kot bodo trajala. Ampak na koncu bomo imeli dogovor. Gotovo. Potem, glede trojke. Stališče grške vlade je bilo posredovano parlamentu. Evropski parlament je prejel natančne odgovore, to je objavljeno na spletni strani Evropskega parlamenta, tudi na spletni strani grškega parlamenta je to objavljeno. Tam vidimo stališča grške vlade. Komisija je v stiku z Evropskim parlamentom, glede dejavnosti držav članic, seveda se pogovarjamo in imamo odprt pristop pri teh predlogih. Kar zadeva demokratično legitimnost, seveda. Glede dolga. Gospa Kraca in gospod Tusa sta spraševala o tem, In po mojem mnenju je najvarnejši način zmanjševanja dolga ta, da bi dosegli visoko raven gospodarskega razvoja. To je prvi korak za to. To je najboljši način zmanjševanja dolga. Je tudi najbolj vzdržna metoda zmanjševanja dolga. Seveda imamo tudi druge metode. Recimo imamo privatizacijo. ker dobite več učinkovitosti, istočasno pa lahko spodbudite dobičke za zmanjšanje dolga. No, kar zadeva Grčijo, je o tem spraševala gospa Kraca. Kot veste, je Evroskupina novembra 2012 sprejela pravno podlago. Ta je bila oblikovana za nadaljne zmanjšanje dolga s primernimi sredstvi, seveda pod pogoji, da so nekateri pogoji izpolnjeni. Zlasti ti, da mora Grčija doseči primarni presežek. To se je zgodilo leta 2013, sedaj čakamo na pregled trojke. Ta mora biti zaključen, zato da bomo v Evroskupini lahko začeli razpravo o zmanjšanju grškega dolga. Glede drugih vprašanj, gospe Kraca, pa moram reči, da moramo preučiti, kako je utemeljeno gospodarstvo. Kot sem rekel prej, prej likvidnosti nismo dovolj dobro upoštevali. Številni gospodarski modeli, ki so korisni, so bili zanemarjeni. Seveda smo se sedaj nekaj naučili, prav zaradi krize. In sedaj razumemo, kako pomembno je financiranje gospodarstva. če seveda povdarimo bančno unijo in vlogo Evropske investicijske banke, Evropskega investicijskega sklada. Potrebujemo dovolj kapitala za Evropsko investicijsko banko. To moramo prenesti na področja Evropske unije, na najbolj problematična področja, tam, kjer je najniže gospodarska rast, zato da bomo spodbudili več zaposlitve, da bomo ustvarili več priložnosti za ljudi. Potem bi odgovoril gospodu Papadimuli glede dolga, to zadeva Grčijo in Evropo hkrati. In na koncu smo slišali vprašanje gospoda Tusasa. Gospod Tusas je omenjal poglobitev emu. Seveda bo to dobro za družbo. Ne gre za politiko, ki bi bila oblikovana za to, da bi koristili kapitalu in škodovali ljudem. S poglobitvijo EMU bomo imeli bolj učinkovito bančno unijo. S koordinacijo ekonomskih politik. Na tak način bomo dosegli večjo učinkovitost. Več socialne pravičnosti bomo imeli. Preučiti morate le to, kar se je dogajalo v evropskem semestru, kar se dogaja sedaj. Videti morate, kakšen ravnotežen pristop smo sprejeli pri finančnem prilagajanju, pri ustvarjanju delovnih mest in na področju socialne kohezije. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala garaškemu ministru za gospodarstvo in predsedujočemu Ekofina. Sedaj pa gospod Karas, ki je podpredsedujoči v Evropskem parlamentu. Prosim. Lepa kolege. Dragi kolega Davakejs, gospod minister, spoštovane gospe in gospodje, ob koncu te tridnevne konference bi se rad eh, zahvalil vsem poslancem, ne glede na to, eh, iz katere države in iz katerega parlamenta prihajajo za prisotnost in aktivno sodelovanje to, kar smo doživljali tu tri dni, morda ni perfektno, je pa to vsekakor en korak naprej. To je premjera v večkratnem oziru. Prvič imamo tu konferenco, kjer govorimo o 13. členu o vprašanjih fiskalnega pakta in tudi o evropskem semestru v okviru Evropskega medparlamentarnega tedna. Do sedaj smo imeli prireditve, naprimer v Vilni, kjer smo govorili o 13. členu eh, in ločeno pa smo naprimer lani govorili v Evropskem parlamentu o Evropskem semestru. Prvič pa smo sedaj združili obe diskusiji, eh, za katere smo zavezani Nekaterim gre to predaleč, drugim pa je to premalo. Mi pa vidimo, da je razprava o fiskalnem paktu, da je vprašanje državnega dolga in tudi zmanjšanje eh, tega dolga, tesno povezano s splošnimi proračunskimi cilji, ki odražajo seveda tudi naše delovne programe. To je tudi zrcalna slika naše odgovornosti za družbeno-gospodarski razvoj. In zaradi tega se mi zdi tudi dobro, da nam je skupaj uspelo razpravljati skupaj hkrati o fiskalnem paktu in evropskem semestru prvič eh, traja naša konferenca tri dni in vesel sem, da je bila prisotnost eh, bila stalno zelo velika. Seveda smo imeli neko eh, fluktuacijo zaradi tega, ker imamo vsi tudi druge naloge, vendar velika prisotnost kaže, da želimo mi vsi, res vsi, javnosti jasno pokazati, da resno jemljemo našo parlamentarno odgovornost za dialog in kontrolo parlamentarnih struktur. To je eh, del parlamentarnega dela in zato se zahvaljujem. Tretjič. Nekdo je rekel in to me tudi moti, to iskreno povem. Nihče med nami ne kontrolira drugega. Mi vsi kontroliramo vlade. Vse, kar smo mi naredili in dosegli, smo dosegli skupaj jaz ne verjamem, eh, da je grško predsedstvo imelo kdajkoli občutek, da Evropski parlament nadzoruje grško predsedstvo, jaz pa tudi nisem dobil tisa, da bi grško predsedstvo kontroliralo Evropski parlament. Ne, mi imamo skupno odgovornost za pripravo in izvedbo te konference in to smo tudi izpolnili in za to se zahvaljujem. Uh, tu lahko delamo samo s kompromisi, vendar pa včasih kompromis sploh ni potreben, ker poznamo raznovrstnost in raznolikost v Evropski uniji, poznamo tudi jasne skupne cilje in smo pravzaprav bolj upravljajoči koordinatorji in nismo uh, Eh, predsedstvo, ki diktira. Tu smo imeli tudi več kot 150 eh, predstavnikov eh, nacionalnih in parlamentov in razprava mislim, da je tudi pokazala, da si imamo veliko zapovedati in da se lahko drug od drugega tudi veliko naučimo. Včeraj sem namreč tudi doživel, kako je bila pri meni poslanka iz danskega parlamenta, ki mi je povedala, da to, kar eh, na evropski ravni razumemo pod izrazom evropski semester, da to danski parlament tudi pravzaprav prilagaja eh, Eh, nacionalni ravni in tako imajo v nacionalnem parlamentu tudi nek nacionalni semester in to bi lahko tudi posnemali. Se pravi, razpravo v okviru evropskega semestra se eh, pač tu eh, prestavi na nacionalno raven in nadaljuje tam in mi lahko skupne cilje uresničimo samo tako kratko eh, uresničujemo priporočila specifična za države vendar nacionalna priporočila lahko dobimo samo od nacionalnih parlamentov mi lahko govorimo o marsičem vendar samo 15 odstotkov nad, eh, s priporočili za nacionalno raven uresničili v preteklem letu. Se pravi, če ne bomo uresničili tega, za kar se zavežemo, potem ne bomo verodostojni. In ne glede na to, kako bo izgledala uprava eh, te konference. Eh, tu ne gre za vprašanje nacionalni parlamenti proti evropskemu parlamentu in evropski parlament proti nacionalnim parlamentom ne tu gre za vlogo vseh parlamentov nacionalni parlamenti in evropski parlament mi vsi skupaj smo predstavniki evropskih državljanov mi imamo vedno skupno odgovornost in tu ne gre nikoli za vprašanje eh, ali eh, ali in zaradi tega je tudi zelo pomembno, da je princip konsensa eh, temelj našega dela in ne medsebojni diktat. Kajti mi razpravljamo samo o vprašanjih, za katera smo skupaj odgovorna našim eh, državljanom ali pa tudi komisiji. E, torej in zahvaljujem se tudi za to, da bomo skupaj pripravili predlog e, in da bomo skupaj razpravljali o tem, kako lahko izboljšamo naše delo. Mi se ne smemo bati drug drugega, temveč skupaj moramo uresničevati e, naše cilje. Kaj ti vprašanja? Vprašanj, o katerih moramo skupaj razpravljati, ne bo manj, temveč jih bo več gospe in gospodje, eh, tudi ni res, da je poročilo likanen potisnjeno v predal. Eh, tu gre za vprašanje preveliko, da bi propadlo, vprašanje eh, poročila likanen se bo prelevilo v predlog komisije in tu gre seveda za vprašanje zakonodajalca, kako bomo ravnali s tem in eh, tudi ne drži, da z bančno unijo eh, ne bomo več imeli nobenih eh, kriz, da smo se tu nekaj naučili. Tudi po bančni uniji bomo o fiskalnem paktu še naprej morali razpravljati. In tu ne gre nikoli za vprašanje ali ali. V Evropi gre vedno za vprašanje ali vsak sam zase ali pa vsi skupaj. In če vsi skupaj delamo, potem je tu zelo veliko moči in koliko moči je tu, kaže tudi ta dvorana in delo zadnjih treh dni. Prosim vas, da hodimo še naprej po tej skupni poti in Skupaj moramo poskusiti izpolniti naše odgovornosti kot parlament, kot srčika evropske demokracije. Mi moramo pač eh, biti eh, eh, kos pričakovanjem naših državljanov in veselim se ponovnega srečanja v Rimu. Last but not least. In na koncu dobi pač eh, besedo eh, predsednik eh, sveta, podpredsednik Darkakskis. Prosim. Hvala lepa. Medparlamentarno zasedanje v Evropskem tednu je bilo zelo uspešno. Del tega uspeha lahko pripišemo vam, podpredsednik Karas. Tu je bilo več gostov iz nacionalnih parlamentov, iz Evropskega parlamenta. Poslušali smo 30 govorcev. V teh treh dneh smo si izmenjali naša mnenja o vprašanjih, ki so v spredju glede gospodarskega upravljanja, glede Evropske unije, evroobmočja. Pogovarjali smo se o Evropski monetarni uniji, o bančni uniji. Potem smo se pogovarjali o tem, da bi vse pospešili za to, da bi popravili napake in to, kar smo v zadnjih letih spregledali ponovno moramo spostaviti zdravo delovanje Evropskega bančnega sektorja. Reforme imamo zato, da bi ponovno prilagodili kreditne ustanove. Veliko je priložnosti za vodstvo Evropske unije. Seveda moramo za bančno unijo imeti druge pogoje, ne le ta pogoj. Zato, da bi imeli zdravo emo, potrebujemo finančno in gospodarsko harmonizacijo. Potrebujemo nenehno posvetovanje med institucijami, ki bodo spodbudile demokratično legitimno vseh sprejetih odločitev na centralni ravni. Potem mora tudi naši parlamenti odigrati pomembno vlogo v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Potem imamo po drugi strani tudi socialno dimenzijo. Tudi to mora biti neločljiv del tega postopka. Tako da bi lahko državljanom, ki jih zastopamo, pokazali, da resno jemljemo družbene posledice strukturnih politik. Kajti v številnih državah imamo te strukturne politike. Uspešen rezultat tega dela bo prekinil nestabilnost in negotovost. To imamo zlasti v državah na obrobju Evrope. Treba je spremeniti način podpore Evropskih bank realnemu gospodarstvu. To lahko dosežemo, če bomo imeli prave reforme, če bomo zagotovili finančno stabilnost istočasno. Zato, da bi podprli to realno ekonomijo, je ključnega pomena izvajati pakt za stabilnost in rast. Potrebujemo specifične ukrepe v boju proti brezposelnosti, zlasti, ko gre za brezposelnost mladih, kajti tu vidimo ravni brezposelnosti brez precedensa. Spodbujati moramo naložbe na pomembnih področjih. To je bilo že predlagano na svetu junija. Tam smo sprejeli ukrepe za brezposelne, potem je Evropska investicijska banka predlagala nekaj za financiranje malih in srednje velikih podjetij na obrobju potem srednjeročno financiranje ekonomije donosa preko alternativnih virov, tudi to je pomembno, izven ožjega finančnega sistema, to še vedno preučujemo, to je še en pozitivni korak naprej. Potem imamo tu strukturne povezave med ekonomijo in zaposlovanjem. To moramo upoštevati. Kaj ti tu imamo lahko rast brez delovnih mest in temu se moramo izogniti. Zato moramo uporabljati pravo mešanico finančne stabilnosti in politik v smeri razvoja. V zadju pa moramo imeti pravo dozo fleksibilnosti, s katero se bomo prilagajali okoliščinam. No, včeraj smo preučili tudi demokratično legitimnost programov ekonomskega prilagajanja v obdobju vrčevanja, kot je to, je pomembno, da je povsem jasno, da so sprejeti ukrepi dovolj učinkoviti, ko so del finančne oživitve gospodarstva. Le tako bodo državljani sprejeli kakršnokoli zmanjšanje življenskega standarda, le tako se bodo žrtvovali. Pri sestavi teh ukrepov potrebujemo dialog, vsemi interesnimi udeleženci, prav tako z institucijami. Pretekle izkušnje pri izvajanju programov finančnega prilagajanja so pokazale, da so sprejeti ukrepi imeli negativne posledice na socialno kohezijo in delovna mesta. Ukrepi varčevanja v teh programih morajo biti urejeni s pogoji unije, s pogodbami, ki govorijo o spodbujanju ustvarjanja delovnih mest, o izobraževanju, o zdravstvu, o socialni zaščiti. Potem imamo tu strategijo EU 2020. Nacionalni parlamenti so skupaj z Evropskim parlamentom pomembni. Vsi izvoljeni predstavniki morajo odigrati pomembno vlogo skupaj s trojko, preden se programi izvajajo. Potrebujemo legitimne postopke. Ti se morajo izvajati previdno. Potem, ko so v programskih odborih. Evropski semester se je začel leta 2011, ampak tu jim vidimo pomankljivosti. Zato potrebujemo dopolnilne ukrepe. Imamo priporočila po državah s kvalitativnimi in kvantitativnimi cilji. Tu moramo imeti dovolj fleksibilnosti za države članice, zato da bi spodbudili rast, treba nadzorovati priporočila. To je bilo nekaj, kar smo pogrešali prej v predhodnih krogih evropskih semestrov. Ta nadzor se je prvič začel izvajati lani oktobra in sedaj je obrodil sadove. Skoraj da vse države članice, no, nekatere bolj, druge manj, so upoštevali priporočila za njih. V sedanjem semestru smo to videli prvič. Tu vidimo tudi delovne kazalnike, ki se bodo uporabili za socialno dimenzijo evroobmočja tu bomo imeli tesnejše sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in komisijo. To bo pomembno za priporočila po državah, ko bodo ta objavljena. Potem imamo dolgoročne strukturne težave, ki jih moramo bolje reševati z makroekonomskimi politikami v državah, s konkurenčnostjo politik. To se obravnava v postopkih makroekonomskih neravnovesij. Ti postopki dopolnjujejo postopke evropskega semestra. Tu vidimo razhajanja, različne gospodarske trende v Evropi, zato je prišlo do vrzeli v konkurenčnosti med različnimi državami članicami. No, sedaj je vse manj teh razlik, ampak tu vidimo predlog komisije, da bi vključili tudi razpredeljnico osnovnih družbenih in delovnih kazalnikov v postopke, to je nekaj dobrega. Ampak ti kazalniki morajo odraziti realno sliko v državah članicah. Odraziti morajo soodvisnost držav, treba je urediti neravnovesje, to je ključnega pomena za postopno oživitev in konvergenco evropskih gospodarstv. Po treh sestankih Do povdne smo prišli do sklepov. Ti sklepi so zelo zanimivi. Pravzaprav gre tu za osnovne prioritete prihodnega gospodarskega upravljanja. Kakšne so te prioritete? Potrebujemo mešanico politik za spodbojanje ra rasti zlasti v državah, ki se soočajo z recesijo, tako da ne bi spodkopali finančnega prilagajanja, zato da bi okrepili konkurenčnost, rast in naložbe. Potem drugič tu potrebujemo en finančni okvir. Zato, da bi zagotovili racionalne finančne politike na nacionalni in evropski ravni, na podlagi koordinacije in sprejemanja skupnih odločitev, potrebujemo enotni finančni okvir, zato da bi imeli tudi evropski nadzor, da bi imeli skupne ukrepe bančne reforme, da bi zagotovili depozite, da bi zagotovili gospodarsko stabilnost da bi zmanjšali stroške neuspehov bank. Tako da ne bi davkoplačevalci plačevali za to. Potrebujemo skupne politike za tržno likvidnost, zlasti za majhna podjetja. Vloga Evropske centralne banke je tu zelo pomembna, konce treba zagotoviti tudi potrebno demokratično legitimnost in odgovornost za odločitve, ki se sprejemajo Evropske unije na podlagi skupnih ukrepov pri izvrševanju suverenosti, na podlagi skupnih politik, na podlagi načela solidarnosti. No, na koncu bi povedal nekaj o tem sestanku, ki je bil organiziral skupno. Po številnih mesecih sodelovanja smo videli nekaj nesoglasi, no, veliko je bilo skupnih stičnih točk, skušali smo združiti nacionalne in evropske kompleksnosti z enim motom. In sicer gre tu za dopolnilnost in za to, da bi združili nacionalne parlamente, ki jih podpira skupna evropska pot. Vsi gremo po tej poti. Podpredsednik gospod Karos je tu odigral odločilno vlogo zelo dobro smo sodelovali s tem novim otrokom, s tem novim vrstom sestanka. Gospoda Marinjani spraševal je o tem. Rad bi ga spomnil na to, kar sem povedal včeraj. Tudi gospod Karas je to omenil. Rekli smo, da boste dobili več informacij o načrtu prihodni mesec. Bo to pripravljeno z ukrepi gospodarskega upravljanja. Cilj pa je ta, da bi imeli boljšo organizacijo teh sestankov v prihodnosti. No, tako, zahvalil bi se vsem kolegom v Evropskem parlamentu, vsem vam, da ste prišli sem. Hvala za vašo aktivno udeležbo.